nadaljevalo jutri ob 9. uri. Dnevni red eh, je bil objavljen in je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta. S tem je zasedanje prekinjeno.